mr president first in raising this point of order i would. Eh, najprej bi vam rad eh, čestital še enkrat eh, za izjemno zmago prejšnji teden. V tej kampanji sem vas začel zelo spoštovati in zaradi tega spoštovanja sem tudi želel postaviti to postopkovno vprašanje. V moji Eh, sam sem kandidiral tudi zaradi pravila 23. Hotev sem zagotoviti, da eh, bo predsednik parlamenta vedno nepristranski. Ta člen pa pravi, da, lahko, da predsednik lahko spregovori v razpravi eh, samo zato, da pozove govorce k razpravi. Ne sme pa se sam oglasiti z mnenjem, dokler se razprava ne konča. včeraj je nastopil gospod Farač, s tem eh, s, eh, nisem se popolnoma strinjal eh, s njegovo izjavo, ampak vseeno vas pozivam, da spoštujete v prihodne čla, eh, člen 23 eh, in da sprejmete mnenje vsakogar, ne glede na nacionalnost in eh, mnenje. Hvala lepa. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o poročilu gospoda Sarjusa Volskega. Kdo je za poročilo? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. Poročilo Watson. Kdo je za poročilo Grahama Watsona? Proti? Vzdržani. Sprejeto poročilo Evelina Regner. Potrebujemo kvalificirano večino. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Martina Ehrenhauserja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospod Speroni, izvolite. elektronika. Gospod predsednik, eh, želim, da se elektronsko preveri glasovanje o poročilu Regner. La maggioranza qualifica. Kaj ti potrebna je kvalificirana večina? I. Kolega Speroni, glasovanje je že zaključeno in drugič, lahko ste prepričani, da eh, je bila večina mnogo večja kot kvalificirana večina. Poročilo Regenhauser, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Lene, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Sedaj pa uh, list uh, navedb v zvezi z DDV-jem. Gospa Zomar želi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite, da nakratko razložim. Mislim, da je prišlo do zmezde v zvezi z glasovanjem. Če smo proti zavajanja potrošnikov zaradi glasovanja, potem bi morali eh, slediti priporočilom odbora Envi in priporočilo odbora Envi je, yeah da to resolucijo, ki je proti zavajanju, podpremo. Toliko o pojasnitvi. Kaj ti? Prejeli smo zelo zavajajoče informacije se strani lobistov. Hvala lepa. Torej, kdo je proti zavajanju, glasuje za da. Glasujemo. Plus, plus, Vote plus, plus. Vote, vote plus, please vote plus. Close. Ich schließe die Abstimmung. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta in sicer z 393 glasovi, kar je kvalificirana večina. Sedaj pa sledi glasovanje. Spoštovane gospe in gospodje, prosim, da ste pozorni. Sedaj je na vrsti pomembno glasovanje in morda vas bo to zanimalo. Glasujemo o sklepih neformalnega srečanja Evropskega sveta 30. januarja 2012. Glasujemo o celotnem besedilu. Najprej resolucija eh, frakcije GUE. Kdo je za to besedilo? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjena? Sedaj pa celotno besedilo skupne resolucije Evropske ljudske stranke, socialistov in demokratov, liberalcev, zelenih. Torej, infadapa. Poimensko glasovanje. Kdo je za? Glasujemo? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 443 glasov za. Hvala lepa. Sedaj pa Iran in njegov jedrski program, predlog resoluciji. Skupna resolucija petih političnih skupin v skladu z prvim odstavkom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjena resolucija. Se upravičujem, od tukaj je bilo videti drugače sprva. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Naslednji predlog spremembe je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Pohitite, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa glasujemo o izvornem besedilu šeste točke. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pri drugem delu izvornega besedila imamo ustni predlog spremembe gospoda Prede. Izvolite besedo, gospod Preda în a doua parte a paragrafului v drugem delu točke C bi radi zamenjali only z mainly. To sem povedal že včeraj. Potrebujemo zelo trdno stališče Evropske unije v zvezi z Iranom. Hočemo imeti uh, jasno povedano, da odločitev o sankcijah nikoli ni lahka, vendar imamo v primeru Irana veliko razlogov za to. Je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Potem glasujemo vključujoč ustne predloge spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Izvolite. Glasujemo. Prosim, da pritisnete na gumbek. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Številka šest poimensko glasovanje. Predlog spremembe šest poimensko glasovanje. Glasujemo. Gospod Karas ne more glasovati, prosim, da mu tehnik pomaga. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje o celotnem besedilu v tej obliki. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejito. In sedaj ne bomo glasovali o resolucijah drugih eh, političnih skupin, kajti to je postalo brezpredmetno. Sedaj pa glasovanje o poročilu Fisasa Aixele, gre za evropsko razsežnost v športu. Naj vas upozorim na to, da imamo pominsko glasovanje o praktično vseh predlogih sprememb. Ja, torej pritiskali bomo gumbke. Torej poimensko glasovanje, prvi odstavek, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 7. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22. Konec glasovanja. Sprejeto. Ali ne bi mogli uh, glasovati o drugih uh, odstavkih skupaj, v bloku? grade es gab lediglich zu den ziffern kar se tiče točk devetindvajset in sto in pa še šestinsedemdeset v zvezi s tem imate ločene želje zato predlagam sledeče devetindvajset šestinsedemdeset in sto eh, posamič bomo glasovali o teh točkah o kar se tiče pa preostalega bomo glasovali v bloku dobro začnemo z devetindvajset postavek devetindvajset glasujemo Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 76. Prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo o drugem delu. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še odstavek 100. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o vseh drugih točkah. Ja, bitte schön. Prosim, želite besedo? Hvala. Eh, želim, da ohranimo poimensko glasovanje o vseh preostalih predlogih spremembe. Eh, äh, Über die Abstimmung der Reihenfolge. Kar se tiče vrstnega reda. Predsednik odloča o vrstnem redu glasovanja. In sedaj sem se odločil, da bomo glasovali o bloku. Um um Glasujemo o preostalih odstavkih. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Abstimmung ist angenommen. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Kdo je za? Glasujemo. Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k poročilu Iturgajza Angula. Glasujemo o odstavkih 2 do 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedaj pa četrti odstavek, prvi del izvornega besedila. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto glasujemo o drugem delu, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Imate uh, pripombo v zvezi z poslovnikom, iz, eh, postopkovno vprašanje, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednik. Ko tukaj v tej hiši Eh, kdorkoli zahteva poimensko glasovanje iz katerekoli skupine, se to spoštuje. Vi ste kljub vsemu nov predsednik tega parlamenta in tukaj ste se odločili, da bomo glasovali v bloku. To je nesprejemljivo. Morda. Eh, imate tam glasovalno listo eh, skupine socialistov ali EPP-ja, ampak tukaj so še druge skupine, ki želijo glasovati drugače. In zato želim zaključiti eh, z naslednjim. Če imam glasovalno listo svoje skupine in če smo mi v običajnem postopku zahtevali v pravem času poimensko glasovanje, ki je ločeno glasovanje in če se ne strinjamo, da bi to vzeli v bloku kot druge skupine, potem mora biti postopek tak. Mislim, da ste se tukaj izmotili, naredili ste napako in upam, da bo ta parlament še naprej deloval na demokratičen način. Prosim, ne kričite. Hvala lepa, sem razumel. Hvala lepa, to sem razumel. Eh, ampak mi smo izvedli poimensko glasovanje. Izvedli smo poimensko glasovanje. Velika večina tega parlamenta pa je želela glasovanje v bloku in potem sem to dopustil. Sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem in sicer bomo eh, glasovali o poročilu Angula. Eh, številka pet, prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 15, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. odstavek. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Želite, da elektronsko preverimo? Torej, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. odstavek, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 23, prvi del, kdo je za? Proti? proti zdržani sprejeta. Poimensko glasovanje. V drugem delu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Odstavek 33, izvorno besedilo, ločeno glasovanje. Nepoimensko. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Postavek 34. Kdo je, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba E. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. F. Poimensko glasovanje. Torej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Povodna navedba A, Q. V dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Dobro, bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu AQ. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba A, T. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna navedba A, X. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu resolucije, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Izvolite. Gospod Atkins. Uh, Gospod predsednik. Ali vas prosim, lahko prosim za nasvet o postopku? Čestitam vam, ker ste začeli pravočasno in uh, vas tudi poslušam, ampak kako lahko administraciji ali pa svojemu volivnemu okrožju lahko razložim, uh, ko imamo predvideno glasovanje, torej poimensko glasovanje in želim glasovati za nekaj in proti nečemu drugemu, pa uh, ste potem vse vzeli kar skupaj v bloku in nisem mogel glasovati proti določenim stvarem, kot sem želel. Kako bom to razložil uh, svojim voljivcem in administraciji? Kako bomo razložili administraciji, da smo o določenih stvarih želeli glasovati za, proti ali pa se vzdržati? Okay. Atkins. Gospod Atkins, predsednik mora če, so, če je zaprašeno pojmensko glasovanje. To pojmensko, o tem eh, pojmenskem glasovanju posamično glasovati. To izhaja iz petega odstavka. Lahko, ne pa mora, lahko vpraša plenarno zasedanje, ali sme oziroma ali lahko glasujemo o bloku, v bloku. In to sem storil, vprašal sem Sedaj vam bom prebral, kaj tukaj piše. Prosim, da mi prisluhnete. Predsednik lahko um, omogoče glasovanje v bloku. In zato obstaja postopek, namreč, da vpraša plenarno zasedanje, ali to lahko stori. In to sem tudi storil. Če pa imate občutek, da bi morali poimensko glasovati posamične pa v bloku, potem mi prosim to sporočite na konferenci predsednikov. Uh, in potem bomo naslednjič o vsakem predlogu spremembe glasovali posamič. Jaz sem imel občutek, da vas, oziroma vsaj mislil sem, da želite, da eh, delamo bolj učinkovito. Če pa tega ne želite, bomo drugič to počeli drugače. Hvala. Sedaj pa prehajamo k poročilu gospe Bastos. Odstavek 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 15. Prvi del. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za proti vzdržani sprejet. Ovodna navedba K po delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejet. Drugi del, za proti vzdržani sprejet. Tretji del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim, želite besedo? Uh, yes, president, it's a machine malfunction. I... Uh, ja, hvala, moja naprava ne dela, zato bi potreboval tehnika. Hvala. Tavares, es wird ein Techniker zu Ihnen geschickt. Poslali vam bomo tehnika, gospod. Tako. Sedaj pa končno glasovanje, poimensko glasovanje o poročilu Bastos. Glasujemo. ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto čestitke gospodu bastosu izvolite besedo pri naslednjem glasovanju je kar nekaj uh, elementov in Zanima me, če bi lahko o teh glasovali v bloku, ker je precej naporno dvigovati roko za vsako posamezno točko. Sedaj bomo glasovali o poročilu Nikolaj. Prvi del četrtega odstavka. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Četrti odstavek. Eh, prva ali daja. Prvi del. Kdo je za? Proti? proti vzdržani sprejet. Drugi del za proti vzdržani sprejet. Četrti odstavek druga alinaja. Subparagrafen 4 abs drugi del. Četrti odstavek, druga alineja, drugi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprit. Četrti odstavek, tretja alineja, prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 17. točka, četrta alinaja, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet, drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 19. odstavek, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del 19. odstavka. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 23. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 30. odstavek. Izvorno besedilo. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Nojzerja. Enajsti odstavek, prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprit. Drugi del odstavka. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprit. 21. odstavek, prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeta. Drugi del. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 26. odstavek. Dobro, eh, še enkrat glasujemo o drugem delu 21. točke. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa točka 26. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del. Za? Proti. Zdržani. Preverjamo. Glasujemo o drugem delu 26. točke. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet odstavek 35. Kdo je za? Proti? Sprejet. 37. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilo. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Čestitke. Poročilo Šmit, letno davčno poročilo. Drugi odstavek, prvi del. Kdo je za? Proti. To je bila pa zdaj anarhija. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa osmi odstavek. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Želite, da preverimo? Prosim, glasujemo o osmem odstavku. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Deveti odstavek, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Drugi del, devete točke, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Točka 11. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 50. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Glasujemo še o celotnem besedilu. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa še poročilo Švab. To je letno poročilo o politiki konkurence Evropske unije. A, tukaj imamo predlog političnih skupin. Torej, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa konec glasovanja.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 da je bil gospod Mikael Tremopolos zamenjen, gospod Kristo Gelas ga bo zamenjal ravno z današnjim dnem, s tem želim dobrodošlico novim eh, kolegom in v skladu z drugim ostavkom tretjega člena je eh, postopek tak, da dokler ne bomo prejeli akreditacij oziroma njegovega ugovora, potem eh, ne more še celovito upravljati vseh svojih funkcij in eh, to je vsekakor tudi predmet njegove izjave, v kateri mora podati svojo izjavo, da ne deluje v nobenih drugih organih in ustanovah, ki bi bile v neskladju z njegovo funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. S tem mu še enkrat čestitam in mu želim dobrodošlico potem uh, skupina EPP, uh, eh, SD Zeleni, ECR, GUE, NGL in EFD, pa so mi prosili za naslednje imenovanja. Odbor za mednarodno trgovino in ta gospa Marija Badija Ikuče na mesto gospoda Emilija Menende za delvalje. V odbor za proračun gospod Richard Ashworth, na mesto gospoda Lajoša Bokroša. V odbor eh, za okolje, javno zdravje in varnost prehrane gospod Lajoš Bokroš na mesto gospe Julie Gerling. V odboru Tran, odbor za, transport, za promet in turizem, gospod Philip Bradburn eh, na mesto gospoda Rišarda Črneckega v odbor regij, to je odbor za regionalni razvoj, gospod Richard Črnecki na mesto gospoda Filipa Bradburna. Se upravičujem, pravi predsedujoča, odbor za regionalni razvoj sem pozabila, da bo šel tudi naš novi kolega Kristogelos Nikolaus, potem odbor Agri za kmetijstvo in eh, razvoj podeželja, gospod Julie Gulling na mesto gospoda Richarda Ashorta, potem Kult, odbor za kulturo in izobraževanje, gospod Emilio Menendez del Valje na mesto gospoda Marije Badije Kučet potem dela delegacija za odnose s Švico in Norveško, mešani parlamentarni odbor Evropske unije Islandije in od za evropski gospodarski prostor, gospod David Campbell Bannerman na mesto gospoda Saida Kamala. V DPLC, to je v delegacijo za odnose z zakonodajnim svetom Palestine, gospod Salvatore Taratella, na mesto gospoda Potita Salata. Potem v delegacijo za odnose z Iranom, gospod Potito Salato, na mesto gospoda Salvatora Taratele. Tatarele, se opravičujem. Decam delegacija za odnose z Srednjo Ameriko, gospa Ines Kristina Zuber. Potem obešeno delegacijo za odnose Evropske unije z Mehiko, gospod Tadeusz Čimanski, ni več časni član. Potem delegacija v razvojne odbore, v parlamentarno sodelovanje z Armenijo, Azerbejdžanom in Gruzijo, gospod Georgios Papastangos na mesto gospoda Joanisa Cukalasa v delegacijo za odnose za Avstralijo in Novo Zelandijo, gospod Janisa Cukalas, na mesto gospoda Gergiosa Papastamkosa. V delegaciji za parlamentarno skupščino AKP Evropska unija, gospod Jacek Olgerd Kurski, nadomesti gospoda Oresta Rosija. Eh, v vlad delegaciji za parlamentarno skupščino za odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, gospod Tadeusz Čimanski, ni več časti član. Svet mi je tudi poslal stališče v prvi obravnavi in razloge za sprijetje ter eh, mnenje komisije. To bomo dodali k našemu zapisniku in eh, dali obravnavo na naslednje zasedanje parlamenta in od jutri naprej so ti dokumenti na razpolago. Potem glede objave uredbe 1290 iz 2005 in 2007 v zvezi eh, z razdeljevanjem eh, hrane in živil najbolj potrebnim v Evropski uniji. Sedaj je na vrsti obrazložitev glasov. O Kirjus Fox Ashley in Estinetša.